podnebnim spremembam, ki jo podpira komisija in tu se bodo mnogi ukrepi začeli po letu 2012. Hvala lepa. Hvala lepa, tem smo zaključili razpravo in ob 12.30 jutri bo glasovanje. Sedaj pa poročilo Gabriel Zimmer. Pomoč državam v razvoju pri reševanju vprašanja zanesljivosti preskrbe s hrano. Gospa Cimer, poročevalka, štiri minute imate. Meine Damen und Herren, spoštovane dame in gospodje, v enem pozivu, eh, ki ga je začela afriška evropska pisateljica, gre za to, da ne gre samo za sočutje, temveč da je treba tam pomagati uresničiti njihove pravice, ki jih imajo kot državljani tega sveta. Oni imajo kot vsi drugi ljudje pravice, tudi pravice do živil, do prehrane, ki je pravica, ki je tudi del človekove, človekovih pravic. 12,5 milijonov ljudi trenutno v tej regiji nima pravic do hrane, samo. V Somaliji je v preteklem mesecu umrlo več kot 30 tisoč otrok in števila lačnih na svetu znašajo trenutno tudi več kot milijarda ljudi. Ko smo izdelali to poročilo, so se člani odbora za razvoj so izhajali iz dveh premis. Prvič, vprašanje, ali se Evropska unija zaveda svoje odgovornosti za to, da bo tudi na koncu koncev zagotovila vsem dostop do živil, lahko bi v tem kontekstu govorili tudi o oskrbi z energijo in čisti pitni vodi in drugič, Ali se zaveda Evropska unija koherence, ki je potrebna za uresničitev svojih ciljev teh politik na podlagi člena 7 in 208 Lizbonske pogodbe? Če pogledamo obis poročili komisije z preteklega leta, kar se tiče podpore držav v razvoju in tudi humanitarne pomoči na področju prehrane, lahko rečemo, da, je komis, da si je komisija zastavila celo vrsto izhodišč, ki jih mi kot odbor tudi podpiramo, da pa je treba še na nekaterih mestih dodati nekatere zadeve, saj ti niso zadostni. Kot nezadostno smo uvrstili tudi koherenco, ki mora obstajati med vsemi politikami, predvsem kar se tiče mednarodne trgovinske politike, reforme skupne kmetijske, politike. Torej, tukaj so potrebni popravki in še vedno ostaja pomankljivost na tem mestu, to pa je boj proti lakoti in ta še vedno nima dovolj pomembnega mesta na dnevnih redih političnih razprav, pa tudi ne na političnem dnevnem redu Evropske unije. Katastrofe povezane z lakoto nikoli ne pridejo čez noč, mnogo je vzrokov za to, ne imamo dovolj časa, da bi vse našteli, saj je to tudi jasno razvidno iz našega poročila. Jasno pa je, da podnebne spremembe, špekulacije na borzah, finančna občutljivost, land grabbing, nepravične trgovinske politike, da vse to v prvi vrsti vpliva na revne, na begunce, na starejše ljudi, na otroke in na tiste, ki niso tako zaščiteni. V našem poročilu smo se osredotočili na tri težišča. In sicer podpiramo in to želimo tudi še razširiti, da zastopamo nek pristop, ki temelji na človekovih pravicah na področju prehrane. Torej, osnovna oskrba s prehrano mora biti najpomembnejša točka političnih agent in zato potrebujemo tudi mehanizme, s katerimi bomo preverjali, ali se ta resnica uresničuje. Trajnostna kmetijska politika z manjšimi zunanjimi inputi je Input je ena izmed smeri, ki nam bo pomagala v boju proti revščini in lakoti in zato je treba tudi povečati sredstva za kmetijstvo. Potrebne so pa tudi konkretni ukrepi za uresničevanje varnosti preskrbe s hrano, s katerimi se bomo tudi bodorili proti špekulacijam in nenadzorovanemu nakupu zemljišč. Vse to je dosti večje, kot pa smo doslej domnevali zadnje številke, ki smo jih prejeli za nakup takšnih zemljišč. Naprimer za Ugandono govorijo o 22 tisoč ljudeh, ki so jih izgnali z njihove zemlje, z njihovih posestev, ker so drugi kupili ta zemljišča. In tretjič, To pa je tretja velika točka našega poročila. Potrebujemo koherentno politiko, ki jo zahtevamo, zato da ne bo na koncu konca prišlo na eni strani do razvojne politike, ki sicer akumulira nek denar, na drugi strani pa bomo imeli trgovinsko politiko, ki bo vse to uničila, kar smo na tej strani že naredili. Torej, prosim vas, da eh, jutri glasujemo za to poročilo. Hvala lepa, sedaj pa postopek za pritečnito pozornosti predsednice. Gospa Antonescu je prva. Kriza alimentară mondială. Hvala lepa. Predsedujoča. Vedno več je humanitarnih težav po svetu. Svetovna prehranska kriza pa tudi sicer um, predstavlja veliko nevarnost za mir na svetu. Um, vedno več je špekulacij, podine spremembe, biogoriva, biotskrasnovrstnost, degradacija tal in vpliv um, vodnih virov in pomakanje vodnih virov so glavni razlogi za lakoto. Pravica do hrane mora biti temeljni kamen delovanja Evropske unije. Treba zagotoviti varno in dosledno ter medsebojno povezano politiko na ravni Evropske unije. Prav tako potrebujemo razvojno politiko, SKP, skupno trgovinsko politiko in razlikovalne programe, s katerimi bomo seveda podprli. EU in partnerske države morajo uvesti pregledne mehanizme za spremljanje, ob čemer mora sodelovati tudi civilna družba in pa lokalni organi. Tako bi lahko zagotovili ustrezno izvajanje teh politik. Hvala. Predseda Evropske komisije, kolega. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod pa predsednik komisije kolegice in kolegi. Zanesljiva skrba s hrano v državah v razvoju, še posebej v nekaterih delih Afrike, mora biti za nas velik izziv in moramo se spopasti s tem izzivom. In to zelo hitro. Na milijone ljudi trpi zaradi lakote in to za EU ne bi smelo biti spremljivo. Če tega ne bomo spremenili, potem bomo naleteli na hude humanitarne posledice in na varnostno krizo odgovor mednarodne skupnosti je precej počasen in nezadosti učinkovit. Države članice EU morajo zelo povečati svojo deležbo pri tem, kako humanitarna pomoč postane razvojna pomoč, še posebno um, za razvoj kmetijstva, za razvoj podeželja. Naš dolgoročni cilj je to, da podpremo izobraževalne programe, pri čemer morajo čim bolj sodelovati um, vsi različni akteri, ki potrebujejo pomoč. Uh, podpora za takšne širše izobraževalne programe je lahko učinkovit mehanizem, ki nam lahko pomaga pri tem, kako um, iziti iz te slepe ulice. Hvala. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Potravinová... Hvala lepa. Kukán gospod predsedujoča, gospod podpredsednik, zanesljiva oskrba s hrano v državah razvoju je vprašanje um, življenja in smrti. To predvsem vidimo v Afriki. Um, moralna odgovornost komisije je, da ukrepa in da izbere ustrezno um, pot pomoči in ustrezne mehanizme. Sam se zavzema za to, da podpiramo um, trajnostno proizvodno hrane, kajti ravno kmetijstvo je temelj um, razvojne politike in gospodarske politike po celotnem svetu. Treba je odpraviti tiste dejavnosti, ki so preveč odvisne od zunanjih virov in pa od nafte. Še posebno se moramo osredotočiti na ženske in njihove potrebe, kajti um, največ malih kvetovalcev je ravno žensk. Prav tako nas opozorim še na špekulacije na, trga, na trgih surovin. Te špekulacije prav tako prispevajo k um, poviševanju cen hrane in to ima katastrofalne posledice. Prav zato mora sedaj komisija nujno tako začeti um, regulirati tudi finančni sektor. Hvala. Kela. Hvala lepa. Gospa Kirar. Thank you very much. I would like to... Hvala lepa. Hvala lepa. Poročevalki za odlično poročilo. Kmetijstvo je ena izmed glavnih političnih tem, kjer je treba zagotoviti doslednost naših politik in ponavadi v bistvu pridemo ravno na protisloje um, ne zagotavljamo um, prehrane za celoten svet, vsaj glede na trenutno našo kmetijsko politiko. Mislim, da to v bistvu sploh ni naša naloga. Proizvodna hrane mora potekati v glavnem na lokalni ravni. Ne smemo poskušati um, konkurirati na globalnih um, trgih z našo evropsko kmetijsko politiko. Ne smemo se osredotočiti samo na konkurenco. Ne, treba je pomagati um, državam razvoju, da se same prehranjujemo. Kaj pa mi počnemo? Eh, proizvodna mesa, naprimer, je v 20 odstotkih odvisna od uvoza soje. Um, te pridelajo na okoli 20 milijonov hektarjev, okoli 14 milijonov hektarjev, za toliko um, um, uve, uvažamo, približno toliko pa tudi iz, izvažamo. V bistvu stradamo svet, ne pa prehranjujemo svet. Ne, mi moramo um, v bistvu um, naše notranje zadeve povezati z zunanjimi. Hvala lepa, Ferrara. Obrigado, senhor Presidente discussão de um quadro estratégico. Hvala lepa, gospod predsednica. Ta razprava v zvezi s pomočjo državam v razvoju je tudi izjiv za varnost in preskrbo s prehrano, saj to je nujno in to tudi želimo. In tega ne moremo ločiti drug od drugega, to pravi tudi gospa poročevalka. Tukaj gre tudi za koherenco, kar se tiče politike, prehranske politike, gre pa tudi za sektorsko politiko, kot je trgovinska politika, energetska politika in kmetijstvo v Evropski uniji. Vendar tukaj ni koherence med temi strukturnimi politikami in cilji preskrbe, zanesljive preskrbe s hranjo. Tukaj imamo intenzivno kmetovanje in tako naprej, kot rečeno. Majhni in srednji kmetovalci se uničujejo vedno odzema se jim rodovitna zemlja, ki jo potem porabijo za druge zadeve. In to seveda škoduje konkurenci in to pomeni tudi veliko grožnjo za kmetijstvo. To pa je povezano na koncu koncev tudi zanesljivo preskrbo s hrano. Žal zanesljive preskrbe več ni, tudi ni več preskrbe s hrano za nekatere prebivalce. Ne,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 oblikujemo politike. Danes govorimo tudi o tem odličnem delu poročevalke, za kar se ji tudi najlepše zahvaljujem. Hvala lepa tudi komisiji, saj smo že slišali vse o posameznih pobudah. 10. maja letos pa je komisija napovedala, da bo preverila zneske vsote za države, ki trenutno, eh, ki eh, imajo trenutno to ugodno znižanih carin in te naj bi se še znižale. Torej, zanima me, ali je to v skladu s povečevanjem pomoči državam v razvoju. Po mojem mnenju gre tukaj za nasprotovanje. Hvala. Je potravina bezpečnost v nekaterih krajinah je dlhodobim problémom. Opakujúce sa hladomory likvidujú populáciu týchto krajín, pričom postihnuté hladomory vedno več je lakote in to v bistvu pomeni, da veliko ljudi v teh državah umre, sploh ženski in otrok. Treba povečati oskrbo s hrano, to je treba še posebej podariti poročilo, ampak še bolj pomembno pa je to, da bodo še vedno lokalni prebivalci imeli v lasti svojo zemljo. Tuji eh, vlagatelji pogosto kupujo zemljo v drugih državah in to potem pomeni revščino in revščino emigracijo prebivalcev tam. Koruptivne šibke vlade sprejme odločitev, da ljudje nima več pravice do hrane in zato moramo sprejeti mednarodne predpise, tudi glede na primer eh, upravljanja zemlje ali pa vode. Eh, z svojo humanitarno politiko mora EU zahtevati takšen dialog in takšno razpravo. Hvala. Thank you very much, gospod komisar, hvala lepa najprej, hvala lepa gospe Timer za poročilo. Hvala lepa vsem eh, poslancem in, posl poslancem in poslankam za prispevke pri te zelo pomembne temi. Zelo vesel sem, da je gospa Cimer pozdravila sporočilo komisije in pa politični okvir za politiko EU pri tem, kako se spopasti uh, um, z izzivom za slivo skrbo z hrano po martu 2010. Vesel sem, da se pročavka dili iz um, okvira um, EU za zanesljivo skrbo z hrano. Nedavna razprava o pripravi razvojne politike EU je pokazala, da so prehrana, hrana in pa kmetijstvo ključna področja, kjer mora EU spodbujati zeleno in vključujočo rast. Eh, prehrana in hrana je ključna prioriteta za Evropsko komisijo in komisija je zavezana temu, da bo podpirala svoje partnerje pri krepitvi naložb, zato da dosežemo zanesljivo skrbo s hrano. Menimo, da je pred nami še veliko možnosti tudi v državah v razvoju, da še pospešimo njihov napredek um, na tem področju. Vedno bolje je nujno krepiti prizadevanja na tem področju, kajti um, izzivo pred nami je vedno več um, situacija v afriškem rogu, naprimer, je že tak primer in odličen argument za ukrepanje. Sedaj moramo res nujno skupaj ukrepati in se odzvati na um, najbolj nujne krize, prav tako poskrbeti za dolgoročnejšo um, oskrbo s hrano po svetu in tudi sploh v afriškem rogu um, na trajnosten način moramo poskrbeti za zanesljivo oskrbo z hrano, sploh za najbolj ranljive skupine ljudi. Treba povečati njihovo odpornost uh, na te težave. Naša prioriteta um, je tudi raziskovalna politika, brezvojna politika. Tukaj um, je pobuda za boj proti finančnim špekulacijam, um, ki povzročajo nihanje cen hrane. Slišali smo to pobudo in naj podarim, da komisija uh, eh, pravčuje vprašanje špekulacij um, pri hrani. Nihanje cen hrane je problem. Treba spodbujati preglednost na trgu, tako da bi prispevali k um, boljšemu drvanju trgov. Tako se bomo lahko um, hitro in uh, koordinirano odzivali na težave. Komisija zelo skrbno spremlja um, nihanja cen hrane, naraščanje cen hrane uh, in pa to, kako te cene vplivajo na najbolj ranljiva gospodarstva. Bomo ukrepali. Eh, pregled dveh pomembnih zakonodajnih aktov, ehm, tržna zloraba in pa tržni instrumenti ehm, ste trenutno v postopku pregleda in komisija eh, bo predlagala naslednje ukrepe. Predvsem se bomo sročili na to, da treba povečati preglednost, integriteto in pa ehm, stabilnost finančnih trgov. To vključuje tudi trge eh, izvedenja finančnih proizvodov pri kmetijstvu. Eh, pomoč za hrano in za prehrano mora biti učinkovita in smotrna. Komisija je ravno kar podpisala um, izjavo o namenu, s katerim bomo um, izboljšali sodelovanje med komisijo in pa tremi uh, agencijami uh, iz OZN, ki se ukvarjajo s hrano. Prav tako se strinjamo s parlamentom, da je treba zagotoviti zanesljiv dostop do zemlje um, in uporabe zemlje. Um, tega ne smejo uh, preprečevati um, nakupi zemlje v drugih državah ravno upravljanje zemljišč je bistveno in vlade morajo za to poskrbeti. Komisija zato podpira pripravo ustreznih politik za zemljišča in tudi mednarodne predpise pri tem. Komisija je prepričana, da sta trajnostno riboštvo in pa akvakultura pomembni področji pri boju um, proti lakoti in podhranjenosti. To bodo prednostne naloge za razvoj od komisije. Pristojni bomo tudi um, na naslednji predstavitvi uh, glede na slibijo skrbe z hrano, ki jo parlament organizira naslednji teden. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Ob polenih jutri bomo glasovali o tem vprašanju. Razprava je končana. Sedaj pa naslednja točka. Uh, poročilo Žan-Marie uh, Kavade, sistem evropskih šol. Gospod Kavada, 4 minute imate.